smo potrdili to imenovanje. Poleg tega sem dobil sklep sveta v prvi obravnavi in sicer utemeljitev sklepa glede mnenja komisije, ki jo bomo objavili konec tega sestanka. Jutri, 24. maja, bo začel teči rok treh mesecev, v katerem je treba uložiti. Eh, pripombe. Zdaj pa prehajamo na temo, o kateri smo že razpravljali v skladu z 140. Eh, členom, drugim odstavkom poslovnika predlagam, da prvo točko razprav o kršitvah človekovih eh, pravic demokracije in pravne države, to se pravi Guantanamo glede gladovne stavke. Uh, razprave ne izvedemo, ampak samo glasujem. O tem bomo glasovali poimensko. To se pravi, da vas eh, prosim, da glasujemo o eh, tem predlogu. Glasujte, prosim. Ah, oh, uh, Konec glasovanja. Once again, voting is open. Torej še enkrat, eh, glasujte, prosim. Yeah.